Right, good afternoon, everybody. Tako, dobro dan vsem, dobrodošli. Nadaljujemo z našim zasedanjem do približno 17.30. Čas je za dialog z drugimi evropskimi institucijami o evropskem semestru. Z nami imamo predsednika sveta ECOFIN, potem tudi predsednika Evroskupine, ki ga dobro poznamo. In kmalo bo z nami tudi Oli Ren, komisar za ekonomske in monetarne zadeve. Potem pa bomo imeli še čas za vprašanje in odgovore. Sedaj potrebujete roza papir, list papirja za vprašanje, jih nihče ni tega pozabil. Torej, zelo dobro. Začeli bomo torej s predsednikom sveta ECOFIN. Gospod minister, prosim. Ladies and gentlemen, Sharon. Um... Gospod in gospodje, Sharon. Hvala lepa za to priložnost. Začenjamo z dialogom med svetom in komisijo in predstavljam svet ECOFIN. Gre za svet finančnih in gospodarskih ministrov. zelo se zauzemamo za trialog, za tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Zato sem zelo hvaležen Sharon, da imam priložnost danes biti z vami. Naj začnem s tem, da vam povem, da je danes naš državni praznik. Torej, na mačarskem je to dela prost dan. Takrat se je začela revolucija, sredi 19. stoletja. In na mačarskem smo imeli žarišče. Eno od žarišč revolucije v Evropi. To je bila mačarska državljanska revolucija leta 1848. Zato je ta dan državni praznik. To je zgodovinski trenutek. Torej, resnično je to edinstvena priložnost danes biti z vami. Naj nadaljujem in vam povem, kako smo se skupaj začrtali. Gospodarska rast se konsolidira v EU, pa tudi globalno. Kot pa vsi dobro vemo, se še vedno dogajajo strašanske, grozovite zadeve na japonskem in še ponekod druge. Tudi domača poraba se izboljšuje, torej oživitev gospodarstva zdi, se zdi, da je dobila zagon. Kakorkoli že. Tempo gospodarske rasti pa je počasen in zato imamo zaskrbljenost, kar se tiče visokih cen surovin in geopolitične situacije. Cene nafte ostajajo visoke in to bo imelo negativen vpliv na oživitev gospodarstva. O tem je govoril svet Ecofin danes do povdne. In vsi smo izrekli pomisleke in zaskrbljenost nad visokimi in naraščajočimi cenami nafte finančni mar trgi so zaskrbljeni glede tega in to bi lahko vodilo do refinanciranja in programov refinanciranja v nekaterih šipkejših gospodarstvih Evropske unije. Naj se pomaknem k evropskemu semestru. To je naša tema in zasluži si temeljite razprave. Ključni cilj tega semestra je, da bi dali eksante dimenzijo ekonomski politiki v EU in v evromočju. Po evropskem semestru ta dopolnjuje nacionalne načrte, akcijske načrte s političnimi smernicami, preden se sprejmejo končne odločitve za proračun za naslednje leto. In sicer v državah članicah. Praktično to izgleda tako da bo evropski semester dovoljeval nadzor pod paktom stabilnosti in rasti in širše gospodarske smernice, kar se časovnega razporeda tiče, vse skupaj pa bo postalo pravno ročeno. To torej pomeni, da imamo dve ločeni pravni vprašanji. Šlo bo za fiskalno disciplino, makroekonomsko stabilnost in zagotovitev rasti v skladu z strategijo Evropa 2020 letna raziskava glede rasti. Kot vemo, je bila objavljena leta, eh, oprostite, 12. januarja letos, je začela z evropskim semestrom. Prvič smo imeli že predhodno koordinacijo, preden vlade obveznosti prevedejo v proračun za leto 2012. Komisija je pripravil deset okrepov za Evropsko unijo za leto 2011 in 2012. In to je v skladu s strategijo Evropa 2020. Sprejeli smo že sklepe sveta februarja o fiskalnih in makroekonomskih izzivih, ki temeljijo na letni strategiji rasti komisije marca bomo imeli vrh in spregovorili bomo o splošnih gospodarskih izzivih in bomo imeli tudi strateške smernice za fiskalno in ekonomsko politiko. Oli, dobrodošel. Dolg sestanek smo imeli. Dobro pa je, da je Oli z nami, za vse nas. Torej, te smernice bodo pripravile konvergentne in programe za stabilnost v nacionalnih programih. Vse se bo zgodilo aprila letos. Države članice bodo nacionalne reformne programe in konvergenčne in programe za stabilnost predložile aprila. Te bo potem komisija analizirala maja in junija. In če bo potrebno, bodo podali priporočila. Komisija je nedavno izvedla, zagotovila, da bo izvedla te ocene še pravočasno, da bo svet lahko junija sprejel priporočila za vsako državo. Države članice bi morale smernice upoštevati, ko pripravljajo proračun za leto 2012 in ko pripravljajo povezane ukrepe s tem. Kot veste, Želimo imeti program za stabilnost in konvergenco in nacionalne reformne programe in eh, želimo, da jih pošljajo komisiji istočasno, tako da bi zagotovili, da gre za celovito gospodarsko politiko držav članic. Kar se bo sedaj zgodilo čez nekaj mesecev, bo celovita ekonomska politika za vse države članice v EU. Kot posledica vseh teh ukrepov bi naj Evropski semester zagotovil večjo makroekonomsko stabilnost in okrepil zaupanje na trgih, kar je ključnega pomena za hitro vključujočo in inteligentno rast. Naj k vsemu temu dodam, da nam Evropski semester nudi idealno orodje za simultano oceno vseh ukrepov in ali so ti učinkovito prispevali povečevanju rasti in izboljševanju fiskalnih razmer v naših državah članicah. Še na kratko opomba. Govorili smo že o gospodarski rasti. Skrbi me visoka raven brezposelnosti, še prav posebno med mladimi. To ni vzdržno, da imamo tako visoke eh, stopne rasti, torej stopne brezposobnosti med 20 in 40 odstotki. Še prav posebno med mladimi. In mislim, da moramo ustvariti gospodarsko rast za to, da bi se borili proti tem izzivom. In končno, če prav berem vašo vodico Teresa, naj rečem, da naši nacionalni parlamenti in eh, predvsej vseh odeležencev, ki ste tukaj in predstavljate nacionalne parlamente, torej nacionalni parlamenti, ima demokratični nadzor nad politiko, ki jo izvajo nacionalne vlade, tudi ekonomsko politiko. In kot proračunski organ odločajo o proračunskih virih, ki bodo potrebni za dosego ekonomskih ciljev. Torej smo v rokah nacionalnih parlamentov. In kot Evropski svet smo v vaših rokah, da nadaljujemo z Evropskim semestrom. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, da to nam je všeč, da so ministri v rokah parlamenta. Sedaj pa dobi besedo Jean-Claude Juncker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 ki so že povedali, da evropski semester še ni to, kar naj bi postal, oziroma ki so rekli, da ne vedo točno, kaj to je in sedaj vam bom skušal to na kratko razložiti. Ko smo o tem razpravljali z eh, evropskimi poslanci, zato imamo pogosto priložnost, ampak tudi z predstavniki nacionalnih parlamentov, mislim, da se kot predsednik Evroskupine ne smem posvečati temu, da ponavljam to, kar tukaj že vsi vedo, ampak da skušam bolj prisluhniti tistim, ki želijo razumeti, zakaj gre. Tako da bom skušal biti kratek s svojim uvodnim govorom. In naj vam povem, da mi je vsebina tega, kar imenujemo Evropski semester, zelo všeč in da se pri tem stalno in še naprej zauzemam za krepitev gospodarskih politik. Ravno tako imam kot predsednik evroskupine pogosto priložnost za imeti predhodne razprave o velikih projektih v državah članicah, s katerimi lahko uskladimo naše projekte s politikami držav članic in obratno. No, nekaj zelo novega v primerjavi s tem, kar smo prej že naredili, pa je pakt za evro. Pakt za evro je neke vrste krona vseh posvetovalnih in usklejevalnih postopkov, ki jih poznamo. Ta pakt za evro smo najprej želeli imenovati pakt za konkurenčnost in s tem dobivajo predsedniki vlade v roke vse inštrumente, ki jih potrebujejo za krepitev naših gospodarskih politik. Saj se pakta za evro ne da uresničevati, ne da bi se pri tem zavedali, da je ta del strategije Evropa 2020 in da vključuje integrirane smernice in da je pri tem treba upoštevati vse smernice iz pakta za stabilnost in rast. Tako da imamo vsaj v rokah nek skupek, koherenten skupek, ki naj bi nam pomagal pri nadaljnih korakih. Torej, besedilo uh, six-pack, kot ga imenujemo, je bilo pripravljeno že septembra 2010. Ta vključuje vse dokumente, vsa besedila, ki zadevajo gospodarsko upravljanje in naj bi sedaj nadomestil vse ostale dokumente uh, v zvezi s tem. Torej, če bo svet sprejel besedilo o gospodarskem upravljanju in če nam bo uspelo do konca prihodnjega tedna dokončati evropski mehanizem za stabilnost in če bomo s tem prispevali tudi k mehanizmu za finančno stabilnost, pri katerem sedaj Irska dosega napredke. Mislim, da bomo tako v kvalitativnem kot v kakovostnem smislu, kot v količinskem smislu naredili eh, preskok naprej in da bomo lahko in če bomo upoštevali priporočila iz pakta za evro, lahko imeli k malu v rokah tudi vse predpise za gospodarsko upravljanje, ki jih tako nujno potrebujemo. Glede pakta za evro. Sem zadovoljen, da so vlade končno razumele, da ni dovolj, da se pišejo programi in da se sestavljajo seznami nekih zelo dobrih namenov sicer, ampak da je treba sedaj končno oceniti to, kar so ali česar niso uresničile posamezne države članice. In glede ciljev iz pakta za evro pa bodo morali predsedniki vlad sami izbrati glavne prioritete za svoje države in od meseca marca do konca junija bodo morali vodje držav in vlad komisiji sporočiti, kateri so nacionalni cilji, na katerih nameravajo v prihodnjih 12 mesecih delati. Tako da bo komisija postala v bistvu neko zbirno telo za vse te politike, ki jih pripravljajo v posameznih državah. Pakt za evro dejansko ne ustreza več začetni ideji gospe Merkel in gospoda Sarkozija, saj je element, ki zadeva sankcije, odtot izginil in jasno je tukaj povedano in zapisano, da je odgovornost za izvajanje različnih ciljev iz pakta za evro v rokah nacionalnih parlamentov in vlad. Tako da bomo šele naknadno pri avtopsiji videli, ali besedila iz pakta za evro lahko prispevajo k usklajevanju gospodarskih politik v Evropi. In zato bom dodal samo še naslednje, saj to zanima tako nacionalne parlamente kot Evropski parlament. In sicer, da svet za evro, ki se je sestav na ravni vodi držav in vlad 11. marca, predstavil ukrepe, za katere smo se odločili, da bodo države članice ob vsaki etapi uresničevanja pakta za stabilnost in rast sledile priporočilom komisije in če svet ne bo ravnal tako, bo moral podati pisno obrazložitev za to. Tako da se s tem vračamo na nek sistem pol, na pol avtomatskih sankcij, saj je bil to največji očitek še zlasti s strani držav Beneluxa na eh, naš začetni predlog. In ker države Beneluxa želijo upoštevati težnje komisije in jo razveseliti, sem se odločil, da um, bomo k temu res prispevali in da bomo razveselili gospoda Oli Arena. Tako, toliko za začetek z moje strani. Da, pripričana sem, da bomo našli veliko zanimivih vprašanj. In ne nazadnje, komisar za ekonomske in monetarne zadeve, Oli Ren, prosim. Hvala, Sharon. Predsednica, spoštovani poslanci Evropskega in nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje, najprej. Mi je veliko čast danes sodelovati tukaj v tej zelo aktualni razpravi na konferenci o evropskem semestru. Zahvaljujem se predsednici Sharon Bowles in poslancem odbora Ekon za zelo aktualno izbrano temo. Tako gospod Matolči kot gospod Junker sta že očrtala svoje poglede na evropski semester. Glede gospodarskega vodenja, impakta za evro, tako da sem lahko kratek in to samo dopolnim. Preživeli smo dva dneva, ne, dve, ne dva dneva in dve noči, kot običajno, samo dva dneva, z obema gospodoma v skupini evro in v svetu ekofin, in dejansko smo združili evropske poglede glede našega ekonomskega odziva na zadnjo fazo gospodarske in finančne krize. Naj povem nekaj o evropskem semestru in njegovih posledicah. Najprej pa želim spregovoriti o ekonomskem vodenju, izvajanju le tega na splošno in o ekonomskem ozadju. Zakaj smo se odločili za to pot? Z drugimi besedami, nedavni dogodki v evropskem gospodarstvu so pokazali, da je skrajni čas za ekonomsko vodenje. Čeprav je prvih deset let evra, bilo. Zgodba o uspehu nasplošno je finančna kriza razkrila nekaj sistemskih pomankljivosti v naših politikah. In to je prispevalo skupaj s specifičnimi napakami politike držav, držav članicah in zaradi časih neodgovorne fiskalne politike do tega, da se je finančna stabilnost v Evropi povečala in da je bila finančna stabilnost na splošno v Evropi ogrožena. Kriza v Grčiji, na Jerskem in nekaterih drugih državah je bila precej huda v Grčiji, predvsem fiskalna, v Gr na Jerskem bančna. V obeh primerih pa je makroekonomska neuravnoteženost in eh, sorazmernikosti odigrali pomembno vlogo. Logični zaključek je, da moramo najti instrumente, ki bodo onemogočili podobne krize v prihodnje in bomo lahko uresničevali naš evropski politični okvir, kar se ekonomske in fiskalne politike tiče sedaj je ta tako imenovani svežen six pack, šest predlogov o ekonomskem vodenju. To je temelj našega celovitega pristopa k reševanju krize. Okrepili bomo tako preventivno kot korektivno stran pakta za stabilnost in rast. Obseg ekonomskega nadzora bomo razširili na preventivo in na makroekonomski nadzor. Izboljšali bomo naše mehanizme za nadzor in prav tako bomo pri izvajanju nacionalnih fiskalnih političnih okvirov skušali Evropi in Uniji ponuditi instrumente, ki jih potrebujemo za trajnostno rast in za poslovanje ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Zato se mi zdi zelo pomembno, da je svet se danes dogovoril o splošnem pristopu glede zakonodajnega svežnja, ki bo olajšal pogajanja z Evropskim parlamentom. In sicer zato, da bi zakonodajne delo dokončali do poletja. Z veliko ambicije, kar se končnega rezultata tega dela tiče, vsaj tako upam. Zahvaljujem se mađarskemu predsedstvu za zelo konstruktivno in produktivno vlogo in delo, ki so ga opravili v svetu. Moram reči, da ko je komisija predstavila svoje zamisli in pobude glede izvajanja ekonomskega vodanja pred letom lani spomladi, smo imeli kar nekaj skepse. Danes pa ne samo Evropski parlament, temveč tudi države članice nasplošno podpirajo temeljni zagon šestih zakonodajnih predlogov in tako, rekel bom, pripomorajo k sprejemanju zgodovinskih ukrepov na ekonomskem področju. Kar se evropskega semestra tiče, ki je ključen za ekonomsko vodenje, ki je bil predlagan že pred nekaj leti. To je predlagal ministerski predsednik Jean-Claude Juncker iz Luksemburga, ki sedi tukaj poleg mene. Čestitam, to je velik dosežek. In torej, dovolite mi, da rečem, da je ta pobuda, ki je sedaj postala realnost, resnično zelo pomembna za usklajevanje ekonomske politike. In v tem kontekstu, in to je moja prva točka, kar se semestra tiče, je komisija izpostavila od samega začetka to, da morajo biti vključeni tudi nacionalni parlamenti v preventivni proračunski nadzor. Predlagali smo, da bi komisija in svet nadzorovali nacionalne proračune že prej, vendar pa to ne pomeni, da si želimo ali da bi lahko postali vključeni v podrobno oblikovanje nacionalnih proračunskih postavk. Ne, to bo pomenilo analizo, medsebojni pritisk, torej pregled, kar se fiskalnega ravnoteža tiče, tudi v nacionalnih proračunih. To bomo počeli na ravni EU, na običajen način nadzora politik. Komisija bo pač analizirala, svet se odloča pred tem, ko bodo vlade podale osnutke proračuna in bodo imeli pravico podati priporočila in bomo tudi pričakovali korektivne ukrepe. Nekateri so to kritizirali kot nekaj, kar, je, kar ni v skladu s parlamentarno suverenostjo. Sam sem bil član nacionalnega in tudi evropskega parlamenta in eh, poznam vso občutljivost parlamentarnih fiskalnih poblastil. Absolutno ne gre tukaj za kršitev demokracije. Gre za to, da zagotovimo, da bodo države članice spoštovale enaka pravila, kot so jih sama, same sprejele v pogodbi, da bodo torej tudi v praksi izvajale tisto, kar govorijo. Tako preprosto je to. Kar se tiče vpliva evropskega semestra na prihodnje delo, pa je to eden od elementov celovite ekonomske strategije, ki se stoji tako iz intenzivne fiskalne konsolidacije, kot tudi zagona rasti in strukturnih reform, pa tudi dokončanja finančnih reform. Kot je Jean-Claude Juncker dejal, bo vrh naslednji teden verjetno sprejel ključne politične odločitve glede tega in bo ponudil politične smernice za komisijo, za države članice, kar se tiče prihodnosti na tem področju ekonomske in fiskalne politike in nadzora. Gospa predsednica, naj zaključim in povem, ter zaključim. Politične reforme, ki jih izvajo vlade v Evropski uniji, kažejo, da je Evropa se naučila prave lekcije iz krize in da sedaj ustrezno ravna, odločena. Vendar pa kar se tiče izhoda iz krize, ta še ni zajamčen. Pomembno je zagotoviti, da nas relativno mirnost finančnih trgov in nekoliko boljši makroekonomski izgledi ne zavedajo in da zato ne upočasnimo reform. Če bomo delovali modro in odločno v tem kontekstu, lahko zadeve obrnemo, nam lahko uspe in če je bilo lansko leto, leto krize in boja za preživetje, za evro in za evromoče, najbolj letos leto reform in oživitve evropskega gospodarstva. Hvala lepa. Um... Hvala lepa. Samo dva želita spregovoriti v tem trenutku. Torej, če še kdo želi, naj prosim to stori, sedaj imamo tri. Če želi kdo od poslancev iz odbora Ekon to storiti, bomo to tudi zapisali, no sedaj imamo že veliko javnen. Najprej Senat Češke republike. Gospod Ševčik predsedujoči odbora za evropske zadeve. Kar nekaj vprašanj bomo zbrali, potem pa bomo slišali odgovore. Prosim. Je. Ja. Musim reči, že. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Moram reči, da cenim dejstvo, da ste nam dali možnost, da razpravljamo o tej predvsem medvladni temi v Evropskem parlamentu. Cenim to priložnost, po drugi strani pa me nekoliko skrbi, ker govorimo o zelo pomembnih ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti. Mora sprejeti Evropski svet čez deset dni. Ne vemo pa, kakšni ti ukrepi bodo. Rad bi vprašal komisarja Olja Rena in ostala panelista, ali bi lahko bolj podrobno spregovorili o teh ukrepih, ali bi lahko povedali, o čem bo govora na Evropskem svetu ne bi rad bil v položaju ministerskih predsednikov, ki bo ob 11. torej tik pred 12. moral sprejeti odločitev. Mi pa bo časa do polnoči ali do dveh zjutraj, da se odloči. Mislim, da smo imeli čas za razpravo že od januarja, vsaj od januarja. In vemo, da sedaj ne rešujemo krize. Te ukrepe sprejemamo zato, da bi delovali preventivno, da ne bi bilo naslednje krize v prihodnje. Sedajna kriza se bo kar sama razrešila, mislim, da. Ta razprava traja že dolgo v nacionalnih parlamentih, govorimo o teh vprašanjih vsak dan in torej prosil bi vas eh, o podrobnostih glede ukrepov, ki bodo sprejeti. Tako da bomo zagotovili, da določene politične skupine ne bodo odozele odgovornost, ki obljubljajo veliko pred volilnih kampanjah, potem pa ne izvedejo vsega tako, kot bi morali. Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik Litve, prosim. Dėkoju, pirmininkė. Iš ties eh, mane domintų keletas aspektų. Hvala lepa. Rad bi izpostavil nekaj vidikov. Najprej ta Evropski pakt pokriva ukrepe, ki jih pokriva že Evropski pakt za rast, Lizbonska pogodba in tudi druga besedila, tako da imamo tukaj neke vrste podvojevanje. Zakaj je to potrebno? To ne prinaša nobene dodane vrednosti, saj države članice evrskega območja in tudi države, v popolnoma različni situaciji v primerjavi z državami, ki niso članice evrskega območja. Nečlanice evrskega območja uporabljajo različne valute in imajo različne denarne in bančne sisteme. Naprimer v Litvi imamo sistem currency bond in v tem se razlikujemo od Polske, saj na polskem nacionalna valuta lahko devalvira, medtem ko v Litvi situacija ni takšna zaradi sistema, ki ga imamo. Iz tega izhaja tudi cela vrsta drugih razlik. In eh, ali Evropski pakt ne otežuje dostopa do evra za nekatere države, to nas nekoliko skrbi. Po drugi strani se pa še druga vprašanja porajajo. vprašanja za svet ECOFIN. Najprej ta predhodna kontrola na področju proračuna je nekaj pomembnega, ampak tudi naknadna ex post kontrola je za nas, za nacionalne parlamente, zelo pomembna, zato da bi lahko vedeli, na kakšen način bomo ta nadzor sploh izvajali, tako predhodni nadzor kot naknadni nadzor. Uh, in uh, zato bi želeli predvsem vedeti, na kateri točki smo pri spoštovanju naših lastnih zavez. Hvala. Ja, komisar je pogledoval v, svojo smer, v mojo smer. Mi ste že gledali to, da imamo vprašanje o tem, kaj je v tem paktu. In zdaj smo tudi izpostavili, da se ta pakt prekriva z drugimi vprašanji. Morda zdaj pravi trenutek za nekaj prvih odgovorov na ta vprašanja glede na to, da imamo čas, mislim, da ni potrebe potem, da bi slišali prav vsa vprašanja naenkrat. Oli bi, bi odgovorili na vprašanje v zvezi s paktom? Hvala. Ja, v bistvu sem eh, vam mahal, zato da mi pokažete, kje je govornik, ker ga nisem videl. No, to je dejansko nekaj, kar je Jean-Claude Juncker kot predsednik eh, Evroskupine verjetno najbolj sposoben odgovoriti, kajti gre za vprašanje, ki je bilo obravnavano na vrhu evroobmočja in on je bil tam tudi prisoten. Kar pa zadeva pričakovanja za Evropski svet prihodni teden, pa lahko povem, da ja, Evropski svet naj bi sprejel odločitve o vseh vidikih tega celovitega odziva, vključno za intenzivirano javno finančno konsolidacijo, kar je seveda stvar držav članic in njihovih zavez, da spoštujejo pakt za stabilnost in rast. Portugalska, na primer, je sprejela kar nekaj zelo vsebinskih odločitev na področju javnofinančne konsolidacije in tudi kar nekaj strukturnih ukrepov je bilo sprejetih eh, v zadnjih dneh, enako bila tudi za številne druge države. Kot drugo, potrebujemo politični dogovor, politično soglasje glede spostavitve trajnega evropskega mehanizma za stabilnost in pa tudi potrditev evropskega inštrumenta za finančno stabilizacijo. Prav tako bi pričakoval potrditev zakonodajnega svežnja za ekonomsko upravljanje, pa tudi kar zadeva stresne teste za banke in po potrebi tudi pravila, kar zadeva prestrukturiranje in dokapitalizacijo bank in finančnih ustanov. Skratka, če želimo preseči to zadnjo, ne bom rekel zadnjo, ampak morda najbolj nedavno fazo te krize, mislim, da moramo ukrepiti na vseh frontah. Kriza še poteka, eh, kriza javnega dolga v določenih državah, v državah, številnih predeljih Evrope imamo še vedno prevladujočo krizo bančništva. To je treba rešiti. Če se pogledamo evropsko gospodarstvo, če na to pogledate z vidika vaše vloge kot eh, evropskih parlamentarcev, eh, vidite, da se evropsko gospodarstvo počasi eh, je opomoglo, postaja vedno bolj ponovno samozadostno z finančnega vidika. Prav tako se izboljšujejo številke, kar zadeva zaposlenost pa vendar določeni nemiri na finančnem trgu eh, ponovno ogrožajo to stanje in zato je zelo pomembno, da te vplive omejimo in to je tisto, kar pričakujemo od eh, Evropskega sveta prihodnji teden. Predsedujoča, eh, Jean-Claude, če lahko preidem na te, morda nam tudi ti lahko podaš nekaj najaktualnejših informacij, kar zadeva napredek, ki je bil dosežen v Evroskupini v petek eh, po noči, v, zjut, v soboto zjutraj, kajti verjetno bodo finančni ministri verjetno m, mm, tu sprejemali nekoliko bolj podrobne odločitve, kot pa so jih sprejemali šefi vlad in držav. Ja, gospa predsedujoča, če lahko odgovorim na vprašanje litvanskega kolega, naj povem, da da, tudi sam bi to enako formuliral. Pakt za Europakt za eh, konvergenčnost, mislim, da nima neke pomembne dodane vrednosti. Izkušnje, ki jih imam, kažejo, da se pogosto neke razprave sprožajo kot eh, neki velikanski valovi, ki preplavijo vse evropske uh, obale in plaže in tako naprej, ampak v bistvu sploh ne vemo, odkot ti valovi in zakaj so ti valovi sploh prišli. Ko smo imeli pakt za stabilnost in rast, imamo eh, glavne usmeritve za, politič, za ekonomsko politiko, imamo integrirane smernice, ki so ključne smernice za področje zaposlovanja. Na vsakem zasedanju evroskupine prav tako obravnavamo razmere v dveh državah članicah, pripravljamo priporočila za posamezne države evroobmočja, da se na politični ravni prilagodijo in eh, zato se zdaj sprašujemo, ja, zakaj pa ta pakt za evro. Ja, obstaja ena razlaga, ki vam je tu ne bom podal, druga, ki pa vam bi jo tu podal, pa je, da je potrebno v enem samem ukrepu združili vse tiste elemente upravljanja, ki jih potrebujemo. In eh, temeljna zamisel je, da se šefom vlad eh, in držav poveri odgovornost, da nadzirajo posamezne nacionalne politike, še posebej na področju reform. To je nekaj novega, kajti Do sedaj so bili ministri za finance tisti, ki so bili odgovorni za to vrsten nadzor, za takšen medsebojen nadzor in medsebojen pritisk. Da vam povem, kakšno je moje prepričanje. Ni, ni pa polnoma jasno, da bo to funkcioniralo. To mislim, da nikakor ne moremo jemati za samoumevno. Poglejmo 17 eh, šefov vlad iz evroobmočja oziroma 27 šefov skupno, da bodo ti v podrobnosti razpravljali o nacionalnih specifikah, o problemih, ki jih obravnavajo nacionalne vlade in nacionalni parlamenti, da bodo potem primerjali rešitve ene države z rešitvami, ki jih predvideva morda druga država, da bodo primerjali eh, ritem, vsebino posameznih reform, kar zadeva pokojnine, kar zadeva izobraževanje, kar zadeva eh, plačno politiko, kar zadeva reforme storitvenega sektorja. Vse to se mi zdi, da bistveno presega sposobnosti šefov vlad in držav. Naj vam dam primer. Gospa Merkel se zdi, sam sicer nisem še nikoli videl uradnega nemško-francoskega dokumenta, videl sem neuradne dokumente iz urada kanclerke ali iz nekega ministerstva tu ali tam, ampak zdi se, da naj bi Nemčija predlagala odpravo sistema indeksacije, ki ga imamo v dveh državah, v Belgiju, Belgiji in Luksemburgu, v roku 12 mesecev. No, potem, ko sem razpravljal o tej zamisli z nekaterimi kolegi, predsedniki vlad, sem rekel, dajte mi povedati, kakšne so razlike med belgijskim in luksemburskim sistemom. In seveda niso vedeli, da obstajajo razlike. In eh, tega ne kritiziram kar tako, ampak ugotovil sem, da kar nekaj ministr, predsednikov vlad sploh ni vedelo, da imajo tudi v njihovih državah na ravni kolektivnih eh, pogajanj tudi sistem indeksacije. Če mi predsednik vlade e, ene države ne zna povedati, kakšne so tiste podrobnosti, o katerih se pogovarjajo socialni partnerji, če torej ne poznajo svojega sistema, potem pa bi pričakovali od njih, da poznajo moj sistem, to mislim, da je pa ponoma nesmiselno. Skratka, če so šefi vlad in držav tako odločeni, da bodo sami in izključno sami opravljali to delo, potem eh, bo pakt za evro, tako kot eh, številni drugi pakti, mrtvo rojen. In to so popolnoma nesmiselni pakti. In zato bi jih vprašal, ali vi, ki naj bi vedeli vse, Veste, da smo junija 2005 na ravni Evropskega sveta sprejeli Evropski pakt eh, za mladino. Jaz to vem, ker sem takrat predsedoval svetu. In to pač pomeni, da se stvari spominjamo, ker vedno, seveda, smo vsi pripričani, da so tekom našega predsedovanja bile sprejete najpomembnejše odločitve v zgodovini skupnosti. Ampak ja, spomnim se, da smo takrat to uh, sprejeli z veliko pompa na ustrajanje Francije mimo grede, uh, Eh, danes se tega nihče ne spomni. Skratka, če si predsedniki vlad domišljajo, da bodo lahko sami izvajali ta pakt za evro, potem že zdaj povem, da bo to padlo. Pomembno je, da komisija odigra svojo vlogo, pomembno je, da različne instance v svetu odigra svojo vlogo, ECOFIN, Euroskupina, delovne skupine v svetu mora odigrati svojo strokovno vlogo. Treba je pač videti, kakšne bo tudi vloga Evropskega parlamenta v tem procesu. Prav tako je treba preučiti, kako bomo nacionalne parlamente zainteresirali in zato oni bodo tako ali tako verjetno že zainteresirani sami po sebi za to vprašanje. Skratka, ne vidim dodane vrednosti. E, treba je določiti, kakšna bo metoda dela, kajti izbirati moramo med različnimi cilji, ki jih ta pak za evro predpostavlja. In tako kot koordinacija ekonomske politike, to stvar evroobmočja. Sam ostajam prepričan, da države članice, ki delijo isto valuto, morajo bolj usklajevati svojo politiko kot eh, celotna 27. terica. Ampak mislim, da nima smisla, da delamo nove delitve v Evropi. Članice evroobmočja na eni strani, ne članice na drugi. Ne potrebujemo novega zidu med eh, tistimi, ki so sprejeli enotno valuto in tistimi, ki tega še niso storili. In to je razlog, zakaj naši litvanski, polski in drugi kolegi zahtevajo, da se 17. terica iz evroobmoča ne dela sama na usklajevanju ekonomskih politik, ampak da tiste države članice, ki se želijo pridružiti temu delu, to lahko storijo. Enako smo storili za Evropski mehanizem za stabilnost, kjer sem že predsedoval zasedanju 27 ministr za finance skupaj z oljem in tam smo zasegli pač še to rešitev. Pakt za evro nima nobenih določb, ki bi jih lahko razumeli kot eh, novo oviro za članice EU, eh, e ki še niso članice evroobmočja. Sam sem prepričan, eh, da evroobmočje ni nek klub zaprtega tipa, da vse članice Evropske unije ki izpolnjujejo pogoje, morajo vstopiti v evroobmočje in eh, čisto legalistična interpretacija bi pomenila, da vse države, ki izpolnjujejo pogoje, morajo vstopiti v evroobmočje. Vprašanje ni, ali lahko rečemo ja ali ne. Ne, kdor izpolnjuje pogoje, mora sprejeti enotno valuto. Vem, da imajo švedski parlamentarci drugačen pogled na Eh, to vprašanje, eh, kot takrat, ko smo sprejemali Maastrichtsko eh, pogodbo. No, ampak usklajevanje ekonomskih politik v okviru evropskega semestra je nekaj, kar bi moralo potekati ex ante. Torej, koordinacija ekonomskih politik je evropska stvar, ampak nadzor nad nacionalnimi proračunskimi odločitvami, ekspost nadzor pa ostaje v pristojnosti nacionalnih parlamentov, kar zadeva nacionalne proračune, je tako kot mi v Evropskem parlamentu lahko seveda obravnavamo tiste elemente, ki zadevajo strukturne reforme. Skratka, mislim, da dodane vrednosti tukaj ni. Hvala lepa. No, mislim, da smo s tem vsega, kar stvari nekoliko osvetlili. Če si smem Eno stvar pa sem pozabil. Spraševali ste o tem, kaj se bo zgodilo zdaj po svetu v petek. Včeraj smo se sestali na ravni evroskupine in obravnavali smo še odprta vprašanja. Torej, evrovrh 17 vlad in držav evroobmočja se je odločilo, da bodo eh, izboljšali, mm, bodo povečali vrednost eh, inštrumenta za stabilnost na 440 milijard in Evropski mehanizem za stabilnost, ki stopa v veljavo 1. junija 2013, bo prav tako predstavljal vrednost 500 milijard, kar pa zadeva svet eh, evroobmočja. Tu pa je pomembno, da se zmanjša obrestna mera za posojila Grčiji in da se tudi podaljša eh, obdobje zapadlosti na sedem let in pol. Nismo pa govorili, govorili o kapitalski strukturi, ne za inštrument, ne za mehanizem za stabilnost, prav tako nismo govorili o eh, prihodnih obrestnih merah, za Evropski mehanizem za stabilnost, prav tako nismo govorili o pravilih upravljanja Evropskega mehanizma za stabilnost in moram reči, da smo na ravni evroskupine bolj malo napredovali, kajti kapitalska struktura tega Evropskega mehanizma za stabilnost je z vidika pogledov držav članic zelo raznolika. Zato sem ponovno sklical zasedanje Evroskopine prihodnji ponedeljek in eh, v bistvu bo to zasedanje, na katerem bo sodelovalo vseh 27 držav članic. Načeloma naj bi temu predsedoval mačarski predsednik eh, sveta Ekofin, ampak ker je to na nek način eh, ilegalno srečanje, eh, 27-terice, ki bo govorila o medvladnem eh, mehanizmu, ki ne sodi v eh, pogodbo, da so se kolegi odločili, da naj bom jaz tisti, ki bo temu eh, predsedoval. Skratka, v ponedeljek, prihodni teden se bomo ponovno sestali in tam se bomo skušali dogovoriti o tistih vprašanjih, ki ostajajo odprte, da bo potem svet 24. in 25. marca lahko sprejemal sklepe v ustreznih pogojih. Mislim pa, da je absolutno nujno oblikovati odgovor na krizo zadolženosti v evroobmočju do konca prihodnega tedna in to moramo storiti na način, ki ne bo pod ravnjo pričakovan finančnih trgov. Kajti eden velikih problemov evroobmočja je ta, da smo pogosto prepozni, oziroma vse čas prepozni eh, in zamujamo napram finančnim trgom. Če bi bili nekoliko bolj budni, nekoliko bolj hitri, nekoliko bolj ustvarjalni, inovativni, potem bi lahko prehiteli finančne trge. Vse čas pa zamujamo in to seveda nas potem tepe. In tistega dne, ko bomo mi prvi, pa bodo finančni trgi tisti, ki. Uh, ki bodo stopicali za nami. Hvala, ne vem, sprašujem se, ali ste kukali semle v moje, v moje papirje. No, kar nekaj jih je še prijavljenih k besedi. Najprej Evropski parlament, kar po vrsti, kot ste se prijavili k besedi, Nikolas Šontes kot prvi. Nikolas Kuntis kot prvi. Gospod predsednik,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 Gospodarsko upravljanje, Evropski semester, pakt za konkurenčnost, pakt za evro, ki ni več, torej ne več pakt za konkurenčnost. In tako si postavljamo vprašanja. Namreč vse, o čemer razpravljamo, ali gre tukaj za nek boj, za oblast med različnimi silami, organi Evropske unije, komisija, svet in Evropski parlament, ki je tukaj poraženec in tudi nacionalni parlamenti, ki ne morejo niti podajati svojih mnenj. Sedaj pa nekaj konkretnega. Recimo, da bi nacionalni parlamenti zavrnili ta pakt za evro. Kaj se bo zgodilo? In drugič, ta dogovor o evru. Ali ta predvideva neko spremembo pogodbe, zato ker ponuja nekaj, kar ni v skladu s pogodbo in se postavlja to vprašanje. In ta vprašanja bi lahko pripeljala tudi do drugih vprašanj, ampak vseeno bom sedaj zaključil. To usklajevanje, ta pakt, s katerim naj bi rešili problem brezposobnosti v Evropi, tega ne vidimo. Torej, ali ta pakt ki je nekje nastal na nemško pobudo, ali to pomeni, da naj bi vse države članice sedaj postale neke male Nemčije in ali je to možno, ali je to uresničljivo, ali vi menite, da je na ta način možno rešiti globalne probleme Evrope. In tu se bom ustavil, da vas ne bom preveč utrujal s svojimi vprašanji. Hvala lepa. Naslednji eh, predstavnik Avstrije, gospod Štrn. Tumfol. Hvala, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Mislim, da smo vsi lahko zelo veseli, da imamo ta pakt za evro. Hvala vsem, ki so pripomogli k temu, da smo ta pakt sprejeli. Sveda pa je to, eh, kot je vedno v politiki, ta pakt pač tisto, kar je bilo možno doseči v smislu skupnega imenovalca in eh, to smo se naučili tudi iz eh, medijev, to, kar sta Merklova in Sarkozy predlagala potem je bilo to tako ali tako realna politična že obsojena na propad. No, poleg tega mislim, da imamo tu tudi komunikacijski problem v številnih državah članicah, kar zadeva komunikacijo z državljankami in državljani, konec konca so to naši voljivci. Kako bom jaz eh, razložil, oziroma takole naj povem, že tako ali tako je dovolj težko razlagati, da ni krize evroobmočja, ampak da imamo krizo določenih evro, držav iz evroobmočja, kajti vsi bere časopise in prebirajo o tem, da pripravljamo mehanizem za reševanje evra. Ampak eh, mislim, da je treba povedati, da gre zgolj za krizo v določenih državah članicah eh, evroobmočja. Govorili ste o matričnih kriterijih, o paktu stabilnosti, o lizbonski strategiji. Vse to naj bi bilo uspešno, ampak zdaj nam pravijo, da naj bi bil tudi evro, pak za evro uspešen. In jaz se sprašujem zdaj, kaj naj jim zdaj povem svojim voljivkam in voljivcem, kako naj jim razložim, da smo prepričani, da to, kar smo zdaj končno tukaj eh, dali od sebe, uspešno. Eh, Ne vem, verjetno jim lahko samo rečem, da upanje umre zadnje ali kako. Hvala lepa. Še eno vprašanje, potem pa predlagam ponovno nekaj odgovorov. Grčija, gospa Papandreo. Hvala lepa, gospa predsednica. Želela bi se zahvaliti govornikom, ki smo jih slišali in mislim, da je res dobro, da si lahko izmenjamo mnenja med evropskimi in nacionalnimi institucijami. Nacionalni parlamenti morajo postati bolj dejavni tudi na evropski ravni. Zaenkrat niso dovolj zainteresirani za to, kaj se na evropski ravni dogaja. Mislim, da komisija, evropski parlament in svet predstavljajo koncepte, ki so zelo oddaljeni od povprečnega evropskega državljana, ki čuti res nezadovoljstvo v zvezi s tem, da vi sedaj sprijemate odločitve za stabilnost, varnost v Evropi. To je res, po drugi strani pa se nezadovoljstvo evropskih državljanov povečuje. Rekli ste, da ste zadovoljni, ker imate sedaj na voljo koherenten okvir za gospodarsko upravljanje. To usklejevanje je sicer neizogibno potrebno, ampak vseeno imamo občutek, in to ni samo moj osebni občutek, da je Evropa nekoliko prepozna pri sprijemanju svojih odločitev in da ni na višini, saj te odločitve niso tako odločilne, nimajo takega učinka, kot bi jih ga od njih pričakovali. Tako da, po mojem mnenju, to v bistvu ne rešuje problema Evrope, problema Grčije, ki ga vsi dobro poznamo. In v kratkem boste morali ponovno sprejemati nove odločitve. Tukaj nimamo dokončnih rešitev za probleme evra in Evrope. kar zadeva gospodarsko in proračunsko disciplino. Ta je res potrebna in nadzor nad tem je potreben, ampak ali je to dovolj? Ali je problem Evrope izključno finančne narave? Do, tega, do teh problemov je prišlo zato, ker smo stalno podpirali bančni sistem in kaj bomo sedaj s tem storili? Ali smo res spremenili sistem finančnega nadzora. Leta 2010 smo videli, da so hedge skladi povzročili prihodke, kakršnih preprej sploh nismo še poznali. Ti toksični papirji so tudi pokazali svoje slabosti in kaj je treba storiti zato, da bomo zagotovili red na finančnih trgih, na katerih ceno zloma plačujejo predvsem evropski državljani in kaj lahko storimo zato, da bodo ti lahko kot zmagovalci izšli iz krize. In sedaj pakt za stabilnost in rast za leto 2020 ali je bila pripravljena kakšna analiza razlogov neuspeha Lizbonske strategije in zakaj bi sedaj morali biti uspešni. Evropa se mora soočati s Kitajsko, Indijo, Japonsko, arabskim svetom, v katerem se sedaj dogajajo takšni veliki preobrati. Ali je morda kdo proučil, kakšne so možne posledice vsega tega in kaj bomo morali v luči tega storiti? Če želimo zmanjšati zadolženost in primankljaj? Kdaj bomo prevzeli pobude na področju inovacij in raziskav, kot je bilo že rečeno? To je potrebno, sicer prihodnje generacije. Če želimo, da prihodnje generacije ne bodo podedovali samo primankljajev, ampak eh, tudi zdravstveni izobraževalni sistem, kakršnega bodo vredne. Mislim, da moramo uh, imeti to v mislih. Hvala. Astrid. Še eno vprašanje iz Evropskega parlamenta. Astrid Dulling. Merci, madame la présidente. Ja, hvala, gospa predsednica. Rada bi se najprej zahvalila gospodu Junkerju, da je tako dobro relativiziral ta pakt za evro, zato ker sem sama naivno mislila, da to, kar smo krstili six-pack, torej šest predlogov komisije za krepitev gospodarskega upravljanja in proračunske discipline, predstavlja tisto, na kar se moramo osredotočiti in za kar se moramo zauzeti za sprijetje v postopku soodločanja. Saj sem, kot sem rekla, naivno mislila, da je to bistvo naših prizadevanj in prizadevanj sveta. Sedaj pa smo dobili ta slavni pakt za evro in ne vem več prav dobro, kam naj se obrnem saj mislim, da je v bistvu to, kar bi nas moralo zanimati, dejansko predlog komisije in da bi morali dobiti nek trden, močan dogovor, k kateremu bi želeli prispevati nekaj tudi z naše strani, iz parlamenta. Seveda lahko še naprej razpravljamo o tem v redu, ampak moram reči, da. No, kako naj se diplomatsko izrazim. Nekoliko težko je to, ampak ja, malo sem presenečena glede tega, kako se stvari obračajo. Rada pa bi postavila tudi nekaj vprašanj, saj smo danes do povdne srečali tudi gospoda Gahd in gospoda Šojbla. In gospod Šojbl nam je že povedal, kolikšne napore bo Nemčija vložila v to, omenjal je milijardne zneske za financiranje novega evropskega mehanizma za stabilnost. In ali res ta delež, ta kapital, ki naj bi bil vložen v ta pakt, in če sem vas dobro razumela, stvari še niso zelo jasne v zvezi s tem, Torej, tukaj gre za milijarde, ki jih bodo morale države članice takoj uplačati. To bi želela vedeti. Vi mi boste rekli, ne, sej vam ni treba tega izplačati. Ampak ali bi nam lahko povedali, torej kolikšno breme bo to predstavljalo za različne države članice, koliko bodo morale prispevati v kapitalu k temu mehanizmu. Ravno tako smo slišali komplimente gospe Lagarde v zvezi s stališčem Evropskega parlamenta glede davka na finančne transakcije. Saj dobro veste, da je večina Evropskega parlamenta sprejela tak predlog, vendar pa nismo govorili samo o evrskem območju. Danes do povdne pa nam je gospa Lagarde povedala, da razmišljajo o uvedbi takšnega davga, davka samo znotraj evrskega območja. Ne vem sicer, koliko kakšno darilo naj bi za to dobil gospod Cameron, ampak mi boste že povedali. No, sedaj pa evr, evro obveznice. Želela bi povedati, da razprava o evro obveznicah postaja prava virska vojna v Evropi. Uh, znotraj našega odbora bomo pa vendarle morali priti do nekih sklepov in sprejeti svežen o gospodarskem upravljanju in mislim, da ni razumno, da se ta inštrument uvaja samo zato, da se financira dolg z ugodnejšo obrestno miro, ampak hkrati vsak izmed nas ve, da bi v prej ko slej prišlo do potrebe, da se zatečemo k evroobveznicam. Ali bi mi lahko torej opisali, opredelili, katere zahteve je treba izpolnjevati za to, da bi uporaba evroobveznic postala naravna in kakšen kakovostni preskok to predpostavlja. Hvala. Hvala, zdaj pa predlagam krok eh, odgovorov. Najprej, ministr, mislim, da vsem ni treba vsega odgovarjati, ampak upam, da boste na koncu eh, odgovorili vsaj na, na nekaj od teh stvari. Hvala, Šeron. Ja, vsekakor. Najprej naj povem, da se popolnoma strinjam z avstrijskimi kolegi, da tu ne gre za krizo evrobmoča, ampak za finančno krizo nekaterih članic evroobmočja, nekaterih gospodarstv iz evroobmočja. In do neke mere, in v tem je pač poanta vsega skupaj, so vsi naši problemi vezani na naš eh, velik uspeh. Evro se je izkazal za velikanski uspeh v zadnjih 12 letih. Poglejmo nekoliko v preteklost. Leta 1999 smo uvedli evro, pridobival je na pomenu, postal je vedno močnejša valuta in potem kar naenkrat pride globalna finančna kriza. Tako da do neke, do neke mere je pravi krivec za vse skupaj velikanski uspeh evra. Ravno zaradi dejstva, da nimamo nekaj, čemer bi lahko rekli homogeno evropsko gospodarstvo in homogen evropski finančni sistem, ki bi stal za evrosistem, za članicami evroobmoče. In to je razlog, zakaj mi, eh, evropski politiki, ministri, ekonomisti, skušamo pripraviti nekakšen celovit odgovor na vse te izzive. Tako da, kar zadeva spremembo pogodbe, je tudi to sestavni del tega celovitega odgovora. Kar zadeva svežno gospodarskemu upravljanju, ta šestorček, to naj bi tudi bil sestavni del tega celovitega odgovora, kar zadeva evropski odgovor semester, o čemer govorimo tu in zdaj, oziroma to za eno od tem naše razprave. Evropski semester, ta cel postopek okrog tega semestra, eh, ki je namenjen močnejšim, uspešnejšim usklajevanjem evropskih eh, ekonomskih politik, tudi to je sestavni del našega celovitega odgovora. Potem eh, pakt za evro in pa pakt za konkurenčnost, tudi to je sestavni del te zgodbe, ki predstavlja celoviti odgovor. In potem je še nekaj drugih elementov. Uredba o finančnih storitvah, postopkov okrog tega, tudi to je sestavni del tega našega celovitega odgovora. Tako da celokupno gledano, želim povedati to, da je glavni krivec naših sedanjih problemov velikanski uspeh evra, ki smo bili priča v zadnjih 12 letih. In dejstvo je, da moramo graditi na bolj integriranem evropskem gospodarstvu in evropskem finančnem sistemu, ki stoji za članicami evroobmočja. Tako da smo na pragu tega, da postanemo nekoliko bolj integrirani, gre za vprašanje koordinacije ekonomske politike, ampak kot rečeno, gre za postopen postopek. Morda bo to trajalo še nekaj, še nekaj let, da bomo uspeli in da bomo potem imeli nek eh, trajnosten, vzdržen, integriran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 na nekatera vprašanja, druga pa bom prepustil Oliju Renu. Mislim, da boš moral Oli odgovoriti na vsa vprašanja, ki zadevajo finančno regulacijo, ker rečeno je bilo, da ni bilo na tem področju dovolj storjenega in glede na to, da je v tem nekaj resnice. Raje vidim, da komisija na to odgovori. V zvezi z drugimi vprašanji pa bi želel najprej grškemu kolegu, tistemu, ki sedi tam skrajno na levi, da je bil pakt za evro sklenjen med vladami. Tako pač je. Ta pakt zavezuje vlade držav evrskega območja in morda tudi druge, ki bi se temu območju želeli pridružiti. Vlade, ki so sklenile ta pakt, so podvržene nacionalnemu parlamentarnemu nadzoru. Ne vem, kako stvari potekajo drugot, ampak pri nas to poteka tako. Najprej, eh, preden sem pred sedemnajstimi državami članicami v svetu spregovoril o paktu za evro, sem moral pred svojim nacionalnim parlamentom predstaviti to, kar nameravam predstaviti v Bruslju. Glede na to, da pakt za evro se izvaja preko nacionalnih reformnih programov me je naš luksemburški minister za gospodarstvo pozval ter me vprašal, katere cilje in katere pobude naj vključi v svoj reformni program. Ko bo konec marca svet zaključen, bomo imeli aprila spet razpravo pred našim parlamentom v kateri bo morala vlada parlamentu poročati o tem, kar je storila oziroma česar ni storila v Bruslju. In če Luksemburžani ne bodo zadovoljni s tem, kar je vlada storila, ne bodo zavrnili pakta za evro, ampak bodo odslovili vlado. Tako se to dogaja v naših demokracijah. Vlada je za svoja dejanja odgovorna parlamentu in to zadeva tudi evro, o katerem imam seveda povedati veliko dobrega, ampak ravno tako veliko slabega. Seveda, ali bo treba spremeniti pogodbo. Pogodbo je bilo treba spremeniti tudi zato, da smo lahko uvedli evropski mehanizem za stabilnost. Vendar pa nobena druga sprememba pogodbe ne bo več potrebna, saj vsi elementi, ki jih vsebuje pakt za evro in eh, ki jih je zadevala že eh, Lizbonska agenda, so tu vključeni. In na tej podlagi se bomo morali odločiti predvsem o nacionalnih pobudah, ukrepih, ki bodo morali biti sprijeti na nacionalni ravni. V izjavi, ki jo je svet podal decembra 1997 o krepitvi gospodarskih politik je bila že ponujena nova metoda za gospodarsko upravljanje. Ugotovili smo glede Lizbonske agende, spomnite se tega, saj smo sedaj že leta 2011, ampak do leta 2010 naj bi v skladu z Lizbonsko agendo Evropa postala najkonkurenčnejša enota na svetu in sprejeli smo Lizbonsko agendo, ji zelo ploskali, zelo bili navdušeni, ampak to so bile same besede, zato ker različne reforme, ki bi jih bilo treba izvesti v okviru Lizbonske agende, niso bile uresničene. Niso bile uresničene zato, ker ni bilo vrednotenja, ocenjevanja, zato, ker nobena instanca ni sledila izvajanju Lizbonske agende. Pakt za evro je dejansko neka metoda, neka knjiga metod. V rokah imamo metode in vsaka država, vsaka vlada mora nadzirati njihovo izvajanje. V primerjavi s tem, kar smo imeli prej, imamo sedaj najprej novo metodo vlade bodo spremljale ena drugo in bodo pri tem bistveno strožje, kot je bilo to poprej. To ne pomeni, da bomo vsi postali neke Nemčije v malem. Sam imam drugačne patriotske ambicije od teh. In v velikem vojvodstvu se seveda ne bomo Eh, postali neka podregija, zato da bi s tem ustregli vam, a ne, ne. Veliko vojvodstvo se že ne bo delilo in prelevilo v neko podregijo. Mislim, da je lažje vladati in upravljati znotraj svojih posameznih Eh, regiji in res bi želel, da Luksemburg, ki ima 20 kantonov, ne bi vsak dan eh, volil vlad teh posameznih kantonov. To bi res uneslo velik nered v naš ustroj. Torej, glede Nemčije. Ja, eh, skupaj delamo na evropskih vprašanjih, skupaj z Nemčijo in skupaj z vsemi ostalimi. In V Nemčiji pa smo pozabili, da se moramo ponovno naučiti umetnosti in užitka ob tem skupnem delu. Namreč to pogosto slišimo v razprava znotraj evroskupine in drugot. In sicer beseda Evropa se ne ponavlja prav pogosto, je ne slišimo prav pogosto, vsi pravijo in tudi sam, no, kadar predsedujem, pravim verjetno podobno, eh, vsi razlagajo, zakaj se z tega in tega stališča ne morejo umakniti, zato ker imajo na nacionalni ravni probleme A, B ali C. Če bomo seštevali vse te nacionalne probleme, ne bomo nikoli našli evropske rešitve za nje. Mi se moramo naučiti, da se bomo imeli radi eni druge in potrebujemo nek minimum Evrope in, bomo, in moramo preseči to miselnost, da če bomo se zauzemali za minimum Evrope, da ne bomo več imeli nacionalnih držav. Ne, ta, ampak taka je realnost. Sedaj pa odgovor gospe Lulin kot tistih petih milijard, pe, 500 milijardah in tako naprej in kako bomo prišli do njih, to bom kar prepustil oliju. Rekel bom samo, da moramo razpravljati o tem, kako naj pridemo do te posoj, zmožnosti za posojilo izposojo 500 milijard. Svet je rekel, da mora biti to sestavljeno iz več delov, iz dveh vrst kapitala in še iz jamstev. Iz paid in, callables in guarantees. In videli bomo, kako bomo to storili. Naj vam povem, da gre za to, da naj bi evropskemu mehanizmu nudili dejansko posojilno moč. Teh 500 milijard mora biti na voljo. Videli pa bomo, kdaj in kako. O tem bomo razpravljali še marca in še aprila. In takrat bomo govorili o povečanju tega kapitala v uh, finančnem mehanizmu in v sistemu jamstev smo zaenkrat videli, da smo prišli do zneska nekje 200 milijard evrov in povečati bo to treba na 440 milijard evrov in to naj bi zagotovili z jamstvi, čeprav nekateri še vedno menijo, da je treba to še preučiti. Razprava, ki smo jo imeli z gospodom Šojblom in ki ste jo imeli z njim, je morda v redu, ampak pogledajte, če se vam kdaj stvari zdijo nejasne, prosim, obrnite se na vašega predsednika vlade, ki vam bo stvari lahko razložil in vas rešil teh skrbi. Kakorkoli, znesek, ki ga bomo prenesli na Evropski mehanizem za stabilnost na podlagi odločitve Eurostata, bo odločil, ali je to del javnega dolga ali ne. Če bo ta mehanizem za stabilnost obravnavan kot nek mednarodni organ, ki ni del javnega dolga, Evropske unije, ampak v katerem sedijo države članice in ki bo imel na voljo neko strukturo upravljanja, s pomočjo katere bo tej strukturi, temu mehanizmu zagotovljena dovolj velika avtonomija, potem ti zneski ne bodo obravnavani kot del javnega dolga. Ampak v notranjem proračunskem pravu, ki ga imajo v Nemčiji, pa bo to del primankljaja. Tudi če na evropski ravni to ne bo del dolga, pa bodo ti zneski v Nemčiji upisani pod letni dolg oziroma primankljaj. To je odgovor, ki bi vam ga moral dati gospod Šojble. On ESA 2010, Oli, do you want to add... Oli, še kaj kot dodatek temu? Hvala lepa. Neko dodatek, nojno. Mislim, da je Jean-Claude Juncker si izbral najprijetnejša vprašanja in eh, manj prijetna prepustil meni. Vendar pa sem hvaležen predsedniku Evroskupine, da mi da možnost, da pokomentiram nekaj teh vprašanj. Tudi sam imam nekaj vprašanj, pravi Jean-Claude. Dobro, vedno imamo težave, potrebujemo pa tudi rešitve. Pravi Oli Ren. Torej, kaj se tiče vprašanja gospe Luling glede evroobveznic, razumem, zakaj je to Jean-Claude predal meni. Moram reči, da so se mi evroobveznice vedno zdele intelektualno privlačne za misel. To je zelo široka možnost, ki omogoča alternativno zbiranje možnih sredstev. In ena najbolj razumnih je bil nedavni predlog možganskega trusta, ki je razlikoval med nekaterimi vrstami obveznic. In eh, dejali so, da tiste obveznice, ki bi naj pokrile financiranje, bodo znižale javnofinančni dolg in bi naj potem teh 60 odstotkov bilo veljavnih. Če pa ste više, boste morali plačevati precej više obrestne mere zaradi drugih vrst obveznic. Vendar pa nismo v vakumu in ravno nasprotno smo v zelo konkretno kriznih razmerah. In zato si moramo prizadevati za praktične in pragmatične rešitve. Naj povem, da smo maja lani podali predlog, 9. maja, to je bil vikend po grškem svežnju, potem, ko so trgi svet postali turbulentni in so obrestne mere narasle. V petek začer se je sestal vrh in eh, v komisiji smo dali, je dal na rogo, da naj pripravi mehanizem za finančno stabilnost, kar smo storili potem od petka začer do nedelje popovdne, je, da smo pripravili predlog. Seveda smo to imeli že pripravljeno v predalu. Prilagodili smo ga In eh, predlog je bil tak, da smo predlagali mehanizem za evropsko finančno stabilnost, ki temelji na dveh elementih. Najprej na jamstvih unije, glede proračuna. Prvi del do 60 biljon milijard evrov, ki temeljijo na jamstvih proračuna unije potem če pa je potrebno, pa tudi še prek. In to temeli na skupnih jamstvih držav članic. Vse v zelo elegantnem okviru sprejemanja odločitev v skupnosti. Prvi del je bil sprejet in to je danes skupnostni mehanizem za stabilnost. Drugi del pa je bil precej spremenjen v medvladni aranžma in to je sedaj aranžma za finančno stabilnost. Zakaj? Nekatere države članice so menile, da je bil predlog komisije tak, da je bil preveč podoben evro obveznicam. Šlo je za skupne številčne garancije in zato je bil ta predlog zavrnen. In zato smo na koncu bili prisiljeni sprejeti medvladni aranžma in potem tudi izkoristiti to, kar najbolje. Toliko kot zgodba za vzadje. Tako da v trenutku ne vidim, da bi se politično zrače spremenilo glede evropeznic, zato se osredotočamo na to, da bi spostavili stalni mehanizem za stabilnost od eh, junija 2014 naprej. Do takrat pa bomo imeli EFSF, ki bi naj na učinkovit način preventivno gasil kakršnekoli požare. Glede tega vprašanja, ESF in EFSF. ESM in EFSF, verjetno se boste soočili s temi vprašanji tudi doma. Razlog, zakaj ni tukaj fincev, mojih sodržavljanov na tej konferenci, je preprost. Najprej, čez nekaj tedna imamo volitve, drugič pa danes, točno zdaj, finska vlada se odziva na predlog o nezaupnici finske opozicije glede EFSF. Torej, ne čudite se, da ni nikogar iz finskega parlamenta. Točno o tem vprašanju razpravljajo v finskem parlamentu. Naj dodam, kar je dejal Jean-Claude Juncker. Po mojem mnenju moramo zaključiti s političnim dogovorom do naslednjega četrtka petka Evropskega sveta. In zato je Jean-Claude za naslednji ponedeljek sklical sestanek evroobmoča in pripričan sem, da bomo dosegli političen dogovor naslednji teden o tem. Po političnem dogovoru, po sklepih Evropskega sveta 24. in 25. marca pravni okvir o ESM in spremembe EFSF-a bodo zagotovljene tako, da, da bo teh 440 milijard evrov zagotovljenih na hiter način v naslednjih tednih, zato da bomo lahko dovolili tudi dokončanje nacionalnih postopkov glede obeh sporazumov do poletja to je jasen časovni razpored, na tej podlagi moramo delovati, upam, da lahko to podprete. Kajti, kot se spomnite, je to druga plat pakta in evroobmoče je o tem odločilo prejšnji teden. Mislim, da bo svet to podprl naslednji teden. Z drugimi besedami, ena plat je intenzivna fiskalna konsolidacija še prav posebno v državah, ki so bolj ranljive. Španija je to storila, je na zelo dobri poti, fiskalno, finančno in strukturno. Portugalska je prejšnji teden napovedala prepričljive ukrepe. Tri tedne so intenzivno sodelovali s komisijo in ECB in veliko drugih držav je tudi že na tej poti fiskalne konsolidacije in izvajanja strukturnih reform. Torej, to je bila ena plat, to je potrebno končati. Po drugi plati pa potrebujemo tudi dovolj finančnih sredstev, da zagotovimo, da prodaja na kratko in špekulacije, kar se evra tiče, niso profitabilne. In zato bodo odreženci na trgu morali upoštevati, da smo pripravljeni storiti vse za zagotovitev finančne stabilnosti v Evropi pripravljeni smo storiti vse, da zaščitimo še predvsej slabo gospodarsko rast in razmere na področju zaposlovanja, ki se izboljšujejo. Nevarna zadeva je reči politikom, da ni nikoga na seznamu, zadeva se veliko. Vsa ostala vprašanja bomo sprejeli naenkrat, potem pa bomo imeli še kratke odgovore. Naj povem, kdo čaka.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 Oh, no, Seznam lahko zaključimo, a še gospa Hübner. Prav hitri bomo morali biti. Torej, nacionalni parlamenti najprej, ker v Evropskem parlamentu veliko krat dobimo naše žrtve, da nam odgovarjajo. Kristof, prosim. Hvala lepa. Gospa predsednica, najprej hvala lepa Žan-Klot Juncker za poštene odgovore. Verjetno ne mislim samo jaz, tudi finančni trgi skoraj tedensko spremajo nove kombinacije in lahko poskrbijo tudi za zmedo, bolj kot za jasnost. Žan-Klot je upravičeno dejal, da zaostajamo za finančnimi trgi. ni tako, da bi Evropa, EU, nacionalne države lahko bile na enaki ravni. Naj pa se spomnimo, kaj se je zgodilo v zadnjih treh letih. Imeli smo bančno krizo, nacionalne države, žalna Evropa, to je bil predlog Sarkozija in eh, Angela Merkel in Pierre Steinbrück tega niste podporili, vendar pa se države so skušale pogasiti ogen in skušale obvarovati bančni sistem pred propadom. Potem smo imeli vse konjunkturne pakete držav članic in tudi to uspelo. Po letu krize, leta 2009, smo pravzaprav presenetljivo hitro preprečili krčenje gospodarstva za leto 2010 za evromoče, pa tudi za celotno EU. In potem pridemo v razmere, lahko zadužitev nacionalnih držav, ki izhaja iz tega, postane predmet gromozanske špekulacije. In Grče je bila že vedno zadolžena, že precej let, vendar pa dejstva se torej niso odločilno spremenila. Imeli smo torej milijarde za refinanciranje pri ECB in to so bili veliko krat iste inštitucije naše Evropske banke, ki so bile odrežene pri tej igri ali pa je šlo za vzvod, za velike sklade in so kombinirali zviševanjem obresti in tako služili milijarde. Rezultat pa vidimo v bančnih bilancah za leto 2010, prihet skladih in tako dalje. Danes pa smo v razmerah, ko kašenje požara pravzaprav gasilci postanejo storilci. Torej, saj so te države, kako pa so mogle te države zaiti v te razmere zadožitve. In to je politično nespremljivo, kajti konec koncev smo vsi, pa naj si bomo vladni predstavniki, poslanci na evropski ali na nacionalni ravni, vlogo, da smo zastopniki ljudi, davkoplačevalcev. In da sedaj govorimo na različne načine o enakih stvarih, je nespremljivo. Ne more davkoplačevalec plačevati za socialna zniževanje sredstev, za zadožitev in istočasno tudi reševati banke. Potem pa še enkrat plačevati zato ker so sedaj pač obresti tako visoke in ker se špekulacije še nadaljujejo. Kot je dejal Jean-Claude, mislim, da moramo potem govoriti o posameznih državah v Evropi, vendar pa ali nam lahko to uspe. Evroobveznice. Koliko izkušenj imam s tem? Vsi vemo, da če pet ljudi jamči za kredit da je potem tveganje za kreditodajalca manjše kot za vsakega posameznika. In torej, če bomo skupno jamčili, bo to bolj godno, kot če bo vsaka država dala kredit posebej. In to moramo tudi Nemcem jasno povedati. Kaj ti to je tista skupnost, ki jo potrebujemo tudi na tem področju? če želimo, da se finančna kriza ne bo še nadaljevala in to se bo nadaljevalo sedaj na japonskem, da bomo še naprej financirali evropske infrastrukturne projekte. In ne bomo sedaj seveda zahtevali od nacionalnih držav, da prispevajo sredstva za to in se še zadužijo. Torej, hvala lepa za to razpravo in upajmo, da bomo to razpravo, ki smo jo danes začeli in nadaljevali, kako bi lahko izgledali skupni evropski instrumenti. In še nekaj, gospa predsednica, vem, da ni veliko časa. Špekulacije glede, glede izvedenih finančnih instrumentov nas vodijo. In če, naprimer, nekateri ugotovijo, da ima jerska težava, potem se to razširi na druge banke. Zakaj ne ustvarimo metode, in to je vprašanje za gospoda Rena in Junkera, da bi neposredno posredovali na trgih izvedenih finančnih instrumentov. To bi nam omogočilo, da bi potem se skupaj bolje zavarovali in bi lahko storili to, kar storijo nacionalne banke, ko je to potrebno, da se zoprstavijo špekulacijam. Hvala lepa. Right, sorry, uh, uh, and... Se upravičujem, res smo pod časovnim pritiskom, če želimo dobiti vprašanje. Gospod Binding. Poskušal ähm, bom biti kratek, ne bom pa govoril o neuradnem dokumentu, o katerem nič ne vemo. Kolektivne pogodbe v Nemčiji pa so tako kompleksne, da verjetno nihče tega ne pozna tako točno, toliko v vaši pripombi. Morda tudi v drugih parlamentih. Tako da obstajajo ljudje, ki so vse pregledali. Ta ironija me je nekoliko zmotila. Naj ne, se vrnem še na nekaj. Govorili ste o evropskem mehanizmu za stabilnost in o sredstvih, ki so potrebne. Omenili ste tri vire. Znači, paid in capital, to je prva velika kategorija, druga so jamstva in potem ste dali še nekaj. Kapital, ki ga moramo najti. To me pa zdaj bolj podrobno zanima. To pomeni, da ga tudi najdemo, ne samo iščemo. Ta struktura, kako naj to izgleda. Kdo bo plačal? Kakšne bodo ocene? Ne refleksno povem, vedno ko slišim troj A, pomenim na bonitetne agencije in ko pomislim na to, nimam več zaupanja v sistem, ker sem se naučil, da to, kar počnejo bonitetne agencije, ne velja za finančni sektor sicer, bi manj opazili krizo. Kar pa pozdravljamo so prilogi Rena, ker je to skupnostna metoda, to je zakonodajni predlog in, in lahko jih uresničimo. In to nam je všeč. Tukaj se navezujem na avstrijskega kolego. Želel bi vedeti bolj konkretno. Abstraktno se vsi strinjamo, da ko gre za etično moralna načela, je to vse podprta, vendar pa tega trgi ne podpirajo. Potem gre za odgovornost, vprašanje. Države imajo davke, banke privrčevan denar, zavarovanice premije, vsi imajo sredstva, vse so izpostavljene tveganjem, vendar pa kaj počnejo nadzorni sveti? Poskušajo. In potem se zdi vse čudovito o meni kot politiku. In potem se seveda skušajo početi zadeve izven pravnih okvirov v drugih državah, če že ne gre v lastni državi. Ne gre samo za vprašanje države ali banke. Grče, sedaj ali to je bila proračunska kriza. Če si gledamo vlogo Goldman Sachsa v Grči, potem vidimo, da gre za prepletenost bančnega sveta eh, z državo. In zakaj je morala Jeska mm, nujno rešiti določeno banko? To je zato, ker so tudi investirali v to banko. In seveda potem Evropa tudi imela interes za reševanje bank zaradi teh razlogov. Zato je bilo zanimivo vedeti, kaj ta mala nelegalna skupina, ki želi naslednji teden to predlagati, kot ste dejali, ta mehanizem Eh, za stabilnost. Kako bo to izgledalo? Samo citiral sem. Torej, ne, eh, legalna, nezakonita skupina. To je citat, vaš citat. Kako bo to torej izgledalo in kateri so konkretni ukrepi, ki so predlagani? Nečesa ne morem razložiti doma. Naprimer, zadožitev v določeni državi se ne prišteje na evropski ravni potem pa doma tudi seveda ne morem reči, da te dolgov ne bo. Če imamo sedaj že dve milijarde dolgov, ljudje čutijo odgovornost za to. To bi rad izvedel. You, uh... Hvala lepa. Gospod Brakman, prosim, bodite kratki, sicer ne bo odgovorov. Prosim. Ja, zvege, eto. Spoštovana gospa predsednica minister Matolči je upravičeno opozoril na to, da je evro zgodba o uspehu. In še vedno je tako. Imeli smo gospodarsko krizo, tudi to je nesporno. Gotoviti pa moramo, da so nekateri išli iz gospodarske krize bolje, drugi pa imajo več težav. Sedaj pa je potrebna evropska solidarnost, kako bomo našli potrebna sredstva za to, da prebrodemo to krizo. In pri tem ugotavljamo, da imamo v tem trenutku razpravo o različnih mehanizmih za reševanje. In o tem govorimo zato, ker imajo določene države težave glede zadožitve na finančnih trgih. Finančni trgi jim pač ne dajo dodatnih sredstev, ne morejo obvladati teh dolgov. To je to tveganje, to moramo tako povedati. In to ni problem finančnih trgov, to je problem posameznih, posameznih držav. O tem je potrebno govoriti tako, da se lotimo vzrokov. Evropska solidarnost pomeni tudi, da se tudi nacionalni parlamenti vsi skupaj zazamemo za to, da bi te države bile deležne naše solidarnosti, išle iz težavnih razmer in da bi bile še vedno uporabilne. Kajti ne gre za to, da so ti reševalni paketi namenjeni določenim državam. Slišali smo danes dopoledne, da je Belgija imela težavne razmere, da jim je uspelo iziti. To poznamo tudi iz Latvije. Torej imamo tudi že uspešne zglede. Nekoliko drugače pa zgleda bančni sektor. Tudi tu imamo seveda težave, tudi tukaj se moramo teh težav lotiti, seveda. Vendar pa nadaljujem tam, kjer je končal avstrijski kolega, sprašujem, če je finančni sektor nekaj, kar je potrebno regulirati, zakaj potem mi med sabo tukaj kot gasilci govorimo, da bi sosednji gasilci morali pogasiti več, namesto da bi skupaj združili moči in prijeli požigalca. Za to gre pri regulaciji finančnih trgov. Potem, ko prije do tega ni evropske solidarnosti in se ne lotevamo težav pri izvoru in zato si ustvarjamo nadaljne težave. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa Evropski parlament. Šest vas je. Če želite odgovore, prosim vodite daljše od minute. Ani, podimata, prosim. Hvala lepa, Sharon. Najprej, kot nadaljevanje vprašanja gospe Luling. Mislim, da ni dobila vprašanja za to še enkrat. Čeprav gre za popolnoma drugačen vidik, sem poročeval kot glede fin, inovativnega financiranja in uh, vesela sem, da je Evropski svet podprl predlog Evropskega parlamenta tako hitro in da je prvič v sklepih najti jasno referenco na davek na finančne transakcije, ker je govoril o tem, da je to možnost, ki jo je potrebno hitro pregledati na globalni evropski in ravni evromoča. Moje prvo vprašanje predsedniku Junkerju, kako nameravate spremljati, nadaljevati postopke po tem predlogu, ki se pojavlja prvič v sklepih. In drugo vprašanje. Razprava danes me je navdihnila, pa tudi članek, ki bi danes objavljen v Financial Times. Gre za oceno Evropskega sveta in eh, izpostavlja, da imamo nevidnega sovražnika, ki se bori proti prizadevanjem evropskih voditeljev, da se spopadajo s krizo dolga. In to je rastoča euroskepsa. Glede na to, da smo slišali veliko pripomp kolegov iz nacionalnih parlamentov, obstaja vprašanje, ki se vinomer ponavlja, kako naj svojim voljivcem pojasnim. Tudi če upoštevam, da v različnih delih Evrope, na jugu, prebivalci imajo občutek, da se morajo sedaj, da morajo prevzeti veliko breme za reševanje krize na severu, pa imajo davkoplačevalci občutek, da morajo plačevati za tako imenovane grešnike. Mislim, da je to najbolj nevarna situacija in največje tveganje, s katerim se soočamo tveganje, ki je bolj znatno kot kakršnakoli kršitev pakta za stabilnost in rast. Torej, vaše pripombe me zanimajo, kako se bomo tega lotili. Uh, Prav, hitrejši morate biti. Lena, prosim. Oprostite, oh, italijanski kolega. Bom govoril kar po italijansko, tako bom hitrejši. Vprašanje imam za komisarja Rena. Vprašanje, ki ima bolj splošen pomen, ampak ki zadeva še posebej Italijo. Včeraj ste ponovili, da za vrednotenje načrtov za zmanjševanje dolgov se bo upoštevalo tudi dejavnike, kot je zadolženost v zasebnem sektorju in da bo to tudi eden glavnih kriterijev za vrednotenje. In rekli ste, da se bo zadolženost v zasebnem sektorju upoštevala, če ta učinkuje na zmožnost države članice za poplačilo svojega javnega dolga. In Italija je bila eh, označena kot um, solventna za svoj javni dolg v višini 125 odstotkov in da bo zato lahko uporabljen tudi zasebni sektor. In če je to pravilno, kako bodo trgi na to reagirali? Salom. Hvala lepa, vedela sem, da vam lahko uspe. Salom. Ja, hvala lepa in prav na kratko, gospod Juncker. Sprašujem o stalnem mehanizmu za finančno stabilnost in kot veste, smo v odboru pripravili mnenje o tem in odbor za ustavne zadeve je tudi sprejel poročilo, v katerem se zahteva da ali naj se ponovno zapiše na novo predlog um, parlamenta ali naj se pripravi nek predlog za vključitev načrtov skupnosti v ta dogovor o finančni stabilnosti. V parlamentu bomo morali o tem glasovati prihodnji teden pred zasedanjem sveta 24. in 25. in mislim, da je gospod Juncker vključen v ta postopek dialoga s parlamentom, skozi katerega naj bi dobili ta zagotovila in zato me zanima, ali nam lahko kaj v zvezi s tem poveste. Hvala. Hvala se prečem, ker sem tako pozna, z veseljem bi slišala več. Ampak vaš odgovor na vprašanje, gospe Lulnik, mislim, da vse, kar Eh, kaže že na neko globino, ampak eh, raje bi bili videli še več. Sam moram reči, da sem nekoliko zmeden zaradi tega pakta, kaj ti pričakovala sem morda naivno, da bi slišali kaj več o bankah. Sveda, slišali smo o vprašanjih, ki jih ima Moody's z španskimi bankami, irska kriza eh, se zopet podaljšuje zaradi bank in pomankanje zaupanja, ki smo mu priča tudi v stresne teste iz lanskega leta, mislim, da kaže, da resnično potrebujemo takšne stresne teste, na katere lahko eh, se tudi zanesemo. To tudi je v vašem paktu za evro, ampak eh, vendarle se je pojavilo vprašanje, da ne bi se prav tako okrepili skladi za dokapitalizacijo bank, države članice naj bi prav tako pripravile nacionalno zakonodajo za reševanje eh, bank oziroma za tudi stečajne. Eh, Eh, zakone. Predvsem pri čezmejnih eh, stečajnih postopkih ste dejali, da je bilo težko prestrukturirati banke brez uporabe davkoplačevalskega denarja. Gospod Šoble je dejal, da se je vsaka država članica že dogovorila, da bo pripravljena reševati banke, če bodo imele premalo kapitala, če bodo kapitalsko neustrezne. Nekaj več torej pojasnili. Hvala, Elisa. Hvala, bom govorila angliško, se prečuje, ker nisem slišal od začetka, ampak eh, imam naslednje vprašanje. Rezultat, ki smo mu tu priča, kaže zelo jasno, kakšni so pogoji za to, da države pristopijo k temu mehanizmu, ampak eh, to je bolj jasno kot eh, sklad sam in pogoji za samo intervencijo. Vemo, da obstaja zdaj boljši dogovor za Grčijo, vemo, da bo ta sklad trajen, da bo na voljo več sredstev in da bo možno tudi sredstva izposoditi na primarnem trgu, ampak v prilogi imamo potem eh, natančne podatke o, o teh eh, reševanjih in tako naprej. Tako da povejte nam kaj več o tem, kako naj bi vse skupaj funkcioniralo, pa tudi eh, kaj je s, to, s tem s, s načelom soglasja, ki ne bi to veljalo. Kot drugo, tu imamo kar nekaj indikatorjev, ob enem delamo na indikatorjih z vidika makroekonomskih neravnovesij, samo sem poročeval, kot se to. In zanima me, zakaj ne bi to počeli v evropski okvir, namesto da bi države nadzirale, kako druge izpolnjujejo neke cilje, za katere sploh ne vemo, kako so bili določeni. In še zadnje vprašanje glede bank. E, zanimivo je, da naj bi države posegle, ko pride do negativnega rezultata za lastne banke potem pa je to zahteva, da naj države razvijajo lastno zakonodajo za nadzor nad propadnimi bankami. Tako da imamo način reševanja držav, ki so šle v bankrot, potem pa imamo še individualne nacionalne rešitve z nacionalno zakonodajo za reševanje problema propadlih bank in tu je parlament eh, predlagal evropski pristop. Hvala. Hvala in na zadnje še danota. Hvala lepa. Ja, Viki je že v bistvu dejala to, kar sem želela vprašati kot prvo. Ampak najkar neposredno vprašamo, odkot denar za dokapitalizacijo, še posebej zato, eh, ker ni, nijemo to vrstnega sklada. Z veseljem sem slišala to, kar je omenil Oli Rejn, namreč potrebo po dokapitalizaciji bank. Drugo vprašanje pa je za Jean-Claude. vsaka uredba vezna na evroobmočje na področju eh, gospodarskega upravljanja in pa tudi na drugih področjih. Imamo optin za članice, eh, ki niso članice evroobmočja. Eh, vemo, da bi radi pač seveda imeli 27 držav na teh sedmih, ampak zato so pač zdaj drugi razlogi. Zdaj me, kako bo ta proces organiziran, kdo bo določal pravila, eh, merila ali bomo to. Eh, vključili v sistem, ki ga imamo za 17 terico, ali boste imeli neko paralelno kategorijo eh, teh meril za druge države, torej kako bo ta proces zdaj tekel. Hvala. Hvala. Slaba novica pa je zdaj ta, da bosta vsak dobila samo 5 minut. Eh, veliko časa smo imeli prej, tokrat pa bo treba nekoliko pospešiti. Mm, bi vi prvi komisar ali. Kaj je to, da ste bili zadnji prej? Hvala, Šeron za to poštenost, zelo prijazno. No, hvala lepa za zelo vsebinska vprašanja. Nekaj eh, vprašanj bom zdaj jaz prepustil Jean-Claude. Najprej, kar zadeva to, kar je dejala Vicky Fall in kar je dejala Denuta glede bank. Nekoliko mislim, da ste negativni in skeptični. zdaj, kar zadeva reševanje problema bančništva, menim, da nam je v bistvu uspelo, kar pomeni, da napredovati, kar zadeva reformiranje same arhitekture finančnih predpisov in eh, nadzorstvenih predpisov na podlagi vaših odločitev, mimo grede, torej odločitev tudi držav članic in Evropskega parlamenta, smo zdaj vzpostavili tri makronadzorne organe eh, za bančništvo, zavarovalništvo in eh, trg vrednostnih papirjev, pa tudi eh, nadzorni organ za sistemska tveganja, kar zadeva makrofinančno stabilnost. In ta ESRB, kot jo imenujemo, vodi Jean-Claude Trichet iz Evropske centralne banke. Zakaj je to pomembno? glavna slabost zadnjega kroga stresnih testov v spomladnem poletju leta 2010 je bila pomankanje enotnosti in pomankanje pravil za izvajanje teh testov. Zdaj bodo to stresni testi ne le za banke, ampak bo to nekakšen lakmusov test tudi za novo evropsko arhitekturo finančnega nadzora. In, uh, ta teden, oziroma v petek, naj bi bančni nadzorni organ določal tudi skupno metodologijo za izvajanje stresnih testov. Enkrat, ko bo to torej upravljeno, testi se bodo seveda izvajali in zaključevali tekom eh, marca, aprila, maja. Potem bo prišlo do vzajemnega pregleda in eh, junija, torej že pred poletnimi počitnicami, bomo rezultate teh testov objavili. Do takrat pa je seveda pomembno, da imajo države članice določno gotovost, da imajo takšno vreditev, ki bo omogočila hitro prestrukturiranje in po potrebi tudi dokapitalizacijo. Prva obrambna črta, potem seveda je trg. Najboljše seveda je dobiti financiranje strani zasebnih investitorjev, če to ni dovolj, potem druga obrambna črta ta, da imamo ustrezne nacionalne finančne inštrumente, ki bodo omogočili dokapitalizacijo. Evropski, evropske finančne varovalke lahko uporabimo le v kontekstu posameznih programov za posamezne države, ne ločeno od teh programov in zato je ta inštrument relevanten le eh, v tem primeru, v primerih eh, Grčije in Irske, ki ste v tem programu. Pomembno je, da se na krok stresnih testov izvede kar se da natančno, enotno, kar zadeva samo implementacijo in pomembno je, da smo sočasno tudi sposobni lotiti se potem posledic, ki jih prinesajo rezultati teh stresnih testov. No in pred zaključkom mi dovolite, da povem še to, da no, v bistvu sem imel neposredno vprašanje v zvezi z zasebnim dolgom v Italiji. Ena od novosti, ena ključnih odločitev sveta ECOFIN danes in uh, verjetno po enako tudi tu v parlamentu, uh, je ta, da se podpre uvedba kriterija zadolženosti v paktu stabilnosti in rasti in to na resen način. Verjetno se spomnite, da imamo v pogodbi tudi v paktu pojma zadolženosti in primankljaja, ki sta izenačena, ampak iz nekega razloga je bil samo primankljaj upoštevan kot eh, spremenljiv, kako gre za ustrezno zdravo javno finančno politiko. Zdaj smo to spremenili in moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem rezultatom, da bo torej merilo zadolženosti tudi kriterij z tudi numeričnim kriterijem, ki bo upoštevan pri letnih izračunih. Relevantni dejavniki kot eh, zasebni dolg, če ima vpliv na sposobnost države, da servisira javni dolg, se bo tudi v prihodnje torej upošteval. To mislim, da je kar razumno. Naše zadnjo minuto bi izkoristil za to, da povem. Gospa Ferrero je omenila kazalnike, ti so zelo pomembni za ta drugi steber reform gospodarskega upravljanja in makroekonomskih neravnovesij. Nekatere države se sprašujejo in lahko povem, da to nikoli ne bo pomenilo, da želimo ošibiti izvozno sposobnost katerikoli članice EU. Ne, to bi bilo popolnoma nezaslišano, skoraj da je idiotsko. Tako da to nikakor ni naš namen. Naš namen je bolj to, da preučimo ta neravnovesje, še posebej v državah s primanklajem, kajti tam je tudi najbolj pereča potreba potem, da se izboljša konkurenčnost. Prav tako pa bomo v državah s presežkom preučili, kakšne možnosti so za strukturne reforme, ki bodo okrepile tudi povpraševanje, domače povpraševanje. Torej, kot tako kot uh, eh, Bayern München proti Interju danes. Ni ta stvar taka, da želimo izenačiti tekmo. Eh, tako da naj Bayern München igra slabše, nikako ne. Gre za to, da na nek način ustvarimo pravo kombinacijo napada in obrambe in na ta način tudi izboljšamo pogoje za boljše rezultate, ki jih bo dosegala evropska ekipa. To je naš namen. Hvala lepa. Mislim, da bomo morali začeti naš denar šteti nekoliko bolje, kot pa nam eh, uspeva to pri minutah, ki jih štejemo danes. Jean-Claude, če bo šlo v petih minutah. Ja, kar zadeva euroobveznice, o tem nisem hotel govoriti, ker se mi zdi, da smo o tem že preveč govorili. In eh, ugotavljam in ostajam pri tem, da razpoložljivi inštrumenti in pa novi inštrumenti, ki jih pripravljamo, bodo čez nekaj časa pomenili enako, kot bi bilo, če bi imeli evro obveznice kot inštrument. Čeprav je treba eh, pač verjeti, da bodo razlike zelo, zelo majhne in bi bilo verjetno enostavne preprosto sprejeti evro obveznica. Kar zadeva CDS, o tem tudi ne bi govoril. Tu se popolnoma strinjam s tem, kar je bilo povedano, tako da mislim, da je to dovolj. Kar zadeva tarifno politiko, to nikako ni bilo mišljeno ironično. Vem, da se kar zadeva tarifna pogajanja, je to vsekakor okolje, ki je zelo zapleteno, ampak če Evropa zahteva, da se indeksacija odpravi, In eh, če to zahteva nekdo, ki pravi, da tega nima, potem pa se izkaže to, da dejansko tudi sam ima, potem se mi to zdi kar eh, pomembna ugotovitev. Prav tako se ne spomnim, da gov sem govoril o nekem kapitalu, ki bi ga bilo potrebno nekje iskati. Ne. Govoril sem o kapitalu, ki ga imamo na voljo, na odpoklic. Callable capital. Imamo pisan kapital in kapital na odpoklic in tu mislim, da smo lahko eh, mnogo bolj fleksibilni kot pri dejanskem že vplačenem kapitalu. In o tem mislim, da bo govora tudi v prihodnih tednih, kar zadeva davek na transakcije, finančne transakcije, načeloma sem za, čeprav vem, da so tu še določena etična moralna vprašanja, glede katerih se strinjamo, in tu mislim, da je soglasje kar široko, glede detajlov morda ne, ampak iz, čisto, eh, iz čistih razlogov, iz naslova pravičnosti sem za to. Prav tako moram reči, da me zelo jezi, čeprav to vsebinsko ni povezano, da finančni svet ponovno kaže določena stališča, ki sem menil, da jim ne bomo več imeli po tej krizi. Zdaj so prebegli bonusov, ki se ponovno pojavljajo takšne, kot so bila v preteklosti. In v bistvu ljudje sprašujejo, pa kaj pa počnete spoh tam in vse čas moramo odgovoriti. Zakaj rešujete banke, čeprav smo reševali ne le banke, pa tudi kaj drugega. In sprašujejo potem, kako lahko te mednarodne banke izplačujejo takšne nagrade svojim vodstvom politika se ukvarja z razlago problemov, ki niso stvar politike. In eh, dejstvo je, da so tisti, ki večajo tveganja, tisti, ki si te bonuse potem izplačuje in tudi na tem področju mislim, da bo potrebno sprejeti jasna pravila, kajti na politični ravni stvar mm, pa ni več razložljiva. Kar zadeva davek na finančne transakcije, o tem smo govorili. To bo potrebno še nadalje preučiti, nadalje razviti, kot je bilo zapisano v evromočju na ravni EU in v mednarodnem območju. In zato si moramo biti na jasnem, ali bodo vsi produkti sem zajeti ali le tvegane transakcije. Vse to torej bo potrebno preučiti in eh, potem bomo videli, ali lahko zgradimo kakšen most tudi do koga izven evroobmoče ali celo izven EU. Seveda pričakujemo tudi ustrezne predloge. Moram reči, da sem tudi dokaj alergičen na zamisel, da bodo delili na države z juga in na severa, reševalci severa, grešniki z juga. Ne, mislim, da stvar ni taka. In mislim, da se moramo preprosto naučiti, da pri izboljšanju konkurenčnosti, ki, za katero stremimo, ne bomo delali istih napak, kot smo jih v preteklosti. Čeprav bi rad povedal, da eh, nereševanje problemov tako imenovanih držav z juga, države eh, z severa lahko v prihodnosti stane še več kot pa rešitve, za katere smo se dogovorili s kolegami v evroobmočju, kajti kar nekaj bank iz eh, tega tako eh, zelo previdnega severa je zelo, zelo izpostavljenih. In mislim, da bi bili ljudje na severu zelo presenečeni, če bi kar tako potem morali pustiti, da te banke propadajo. Države izven evroobmočja lahko seveda pristopijo k paktu o evru. Ampak ampak če bodo te države v svojih reformnih programih, konvergenčnih programih uporabile ciljno vrednostne iz pakta za evro, potem eh, mislim, da bo vseh 27 držav na enak način eh, sposobnih ukrebati in tudi na enak način pripravljene. Tako, 6 minut in 6 sekund. Ja, ste v primanklaju, sem rekla največ 5. Hvala, Sharon. Na zadnje naj se samo vrnem na to, kar je dejal nemški kolega. Ja, pa ponoma se strinjam. To ni kriza evra, to ni kriza evroobmočja, temveč gre za nabor finančnih težav posameznih članic. In to je bistvo te razprave, kaj ti razprava zadeva evropski semester za koordinacijo ekonomskih politik in to je rešitev, kaj ti pod okriljem tega evropskega semestra bomo imeli nacionalne programe za strukturne reforme in ti nacionalni ali individualni eh, programi strukturnih reform, so jaz tako razumem, bodo potem privedli več eh, zaposlitev, hitrejšo gospodarsko rast in tudi vzdržne javne finance.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 Na začetku današnjega zasedanja sem povedal, da je 15. marca 1848 v Budimpešti izbruhnila ljudska revolucija in revolucionarji so šli v Budo, da bi tam osvobodili grad. In imeli so na voljo samo en most. Danes pa imamo deset mostov v Budimpešti in trije so bili zgrajeni v zadnjih 15 letih. Danes je življenje v Budimpešti bistveno boljše, tudi zaradi teh mostov med drugim. In mislim, da je to bistvenega pomena, da moramo graditi mostove, da moramo hoditi po teh mostovih, jih uporabljati, ker je to bolje za vse. In ne glede na to, na kakšen način, ali gremo po njih s tovornjaki, avtobusi, avtomobili, kolesi ali pa peš. In v Evropi je to še bolj potrebno, zato da zagotovimo v končni fazi boljšo življenje. In mislim, da ta evropski semester, ki se sedaj začenja, predstavlja ravno tako most, zgradimo ga in uporabljajmo ga. Hvala. Hvala. No, v zaključek naj pomen, povem, da smo tu danes slišali, da obstaja določena konkurenca med posameznimi inštrumenti, ali je zdaj pak za euro tisti, ki je na vrhu, ta semester seveda je dober okvir. Mislim, da lahko povemo, da je ambicija Evropskega parlamenta ta, da bi tisti šestorček, ki smo ga omenjali, postavili na vrh, kajti tam imamo eh, jasne zakonodajne zaveze in eh, preko tega svežnja potem mislim, da lahko zgradimo eh, navezavo na pakt za evro, eh, samo okvir. Eh, nadzorstveni okvir in tako naprej. Upam, da bomo na ta način lahko izpolnili svoje eh, ambicije in imeli nekaj usklajenega, koordiniranega. Naj povem, da imamo še en medparlamentarni sestanek, ki ga organizira odbor za proračun Evropskega parlamenta, kar zadeva proračunske vidike in sinergije med eh, evropskimi in nacionalnimi proračuni v okviru Evropskega semestra in to naslednje zasedanje bo tu v Evropskem parlamentu 13. aprila. predsedoval pa bo gospod Lamasur, ki bo torej uskleval omenjeni sestanek. Hvala vsem za vašo prisotnost. Eh, dobili boste obvestilo o naslednjem zasedanju, ki sem ga omenila. Zahvaljujem se vsem govornikom za odkritost, tudi za to, da ste eh, prenašali moje teženje, kar zadeva uro. Hvala lepa.